povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi. Izvolite, gospod poročevalec, beseda je sedaj vaša. Gospa predsedajoča, gospa komisarka, kako iz Vajmarja najlažje pridem v Lizbono? Kljub spleta je to danes še vedno vprašanje, na katerega težko odgovorimo. Potrebe pri potovanju so različne. Nekateri si želijo hitro priti na cilj, drugi pa si želijo potovati čim bolj trajnostno. Spet eh, nekateri pa bi radi potovali kot turisti in želijo obrati mm, najbolj zanimivi. Obstoječi spletni mm, iskalniki ponujajo samo nekatere oblike prevoza in samo nekatere mm, ponudnike. Veliko krat se osredotočajo samo na promet znotraj ene države članice. In pogosto se potem eh, evropski državljani odločijo, da je edina alternativa za ustrezno pot ta, da se usede osebni avto. Tu pa gre za vzpostavitev ureditve za m, mm, neomejen transport eh, prek različnih oblik prevoza, ki bi presegal meje. Tu gre za pot k multimodalnemu evropskemu sistemu za Zagotavljanje potovalnih informacij za načrtovanje potovanj in za izdajanje vozovnic. Treba je zagotoviti obsežne informacije, ki uporabniku omogočajo ustrezno izbiro. Dostop do natančnih informacij v realnem času je zato pomemben korak. Treba je upoštevati tudi posebne potrebe starejših državljanov in državljanov z omejeno mobilnostjo tudi lokalne skupnosti se morajo zavedati, kako pomembna je njihova vloga pri začetnem delu potovanja in končnem delu potovanja. Torej, brez povezav z lokalnim javnim potniškim prevozom ne bo šlo. Poleg tega je treba to, vrstno, to vrstne poti povezati tudi čez mejo. Treba je opredeliti tudi multimodalni promet. To vrstnih omrežij danes še nimamo. Zaradi tega so potovanja z uporabo različnih oblik prevoznih sredstev še vedno neprivlačna. Treba je povečati privlačnost to vrstnih potovanj. S tem se lahko spopademo s preobremenitvijo v prometu, spodbudimo pa tudi trajnost, energetsko učinkovitost in spodbudimo obenem tudi turizem v Evropski uniji. Zaradi tega od Evropske komisije pričakujemo ustrezen okvir, ki bi vseboval vsaj ustrezno zagotavljanje potovalnih informacij. Kar se tiče izdaje vozovnic, pa bi morala komisija prepustiti samemu sektorju, da sprejme najboljši okvir. Do leta, če do leta 2020 ne bo prišlo do ustreznih rešitev na tem področju, pa moramo sprejeti ustrezno zakonodajo. Pred potovanjem, kot tudi med potovanjem, bi morali imeli potniki na voljo informacije v realnem času glede morebitnih moten in glede morebitnih alternativnih eh, oblik prevoza. Pri tem pa je treba zagotoviti visoko stopnjo zaščite podatkov. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci. Hvala eh, za predloge, ki ste jih podali v odboru TRAN, ki uživajo veliko podporo vseh političnih skupin. S tem lahko prispevamo k tudi k oblikovanju predloga komisije. Še enkrat najlepša hvala za podpora na plenarnem zasedanju in hvala Česari Petruk, moji pomočnici. Hvala. Hvala, začenjamo postoj pri teh dni te pozornost predsedujoča. Gospod Fronzuli, kaj je prvi? Zidan. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo pomembno je, da države članice pozovemo, da posredujejo podatke o svojih voznih redih. Glede multimodalnih sistemov za izdajo vozovnic v Evropi bi morali, um, bi morali akterji sodelovati na podlagi sinergije in zagotavljati izmenjavo voznih redov. Evropska komisija bi morala podpreti izdajo enotnih vozovnic. Če pa ne bo prišlo do izboljšav pri izdaji vozovnic do leta 2020, pa bo treba sprejeti zakonodajne ukrepe. Pravični sistemi za zagotavljanje informacij bi morali temeljiti na platformah, ki bodo povezovale regionalne in lokalne ter nacionalne informacije ter tudi čezmejne podatke, tako da bomo olajšali delo za potnike in potrošnike. Evropa je kon metaforon, zaprepina gini me gnomona, to ne pivati. Najlepša hvala za besedo. Vedno je treba upoštevati vidik potnika in zagotavljanje pravočasnih in aktualnih eh, informacij je zagotovo tisto, kar je treba zagotoviti prvo. Obenem pa je treba zagotoviti, da bo sistem izdaje vozovnic konkurenčen. Nakup vozovnice prek spleta mora postati enostavnejši in to za vse potrošnike, tudi za starejše. Treba je upoštevati tudi potrebe starejših. Prav tako je treba upoštevati potrebe oseb z omejeno mobilnostjo. Treba je zagotoviti izmenjavo informacij iz vseh držav članic, prav tako pa je treba predvideti nižje cene, vozovnic eh, za študente in upokojence. Prav tako je treba predvideti pavšalne pakete za to, da bo ta ureživitev še bolj privlačna. Gospod Škrlec. Hvala, monsieur. Izvolite, gospod. Uh, zahvaljujem. Uh, poštovana poverenice Bulc, uh, poštovane predsednice, poštovani kolege. Naj... Najlepša hvala za besedo, predsedujoča, gospa Bulc. Lepo pozdravljena. Naj se zahvalim gospodu Kohu za dobro sodelovanje pri pripravi osnutka tega poročila. Tu gre za področje, kjer se morajo države članice in komisija bolj potruditi. Najprej je treba zagotoviti najnovejšo informacijsko tehnologijo, ki je že na voljo. Prav tako pa je treba zagotoviti hitro izdajo vozovnice za različne oblike prevoza, ki pa bodo med seboj dopolnjujoče. Glede inovacij na področju informacijske tehnologije tudi tu lahko zagotovimo več eh, delovnih mest. Prav tako pa gre tu tudi za prehranek eh, na energiji. Zaradi tega bo sektor prometa bolj privlačen. Tako bi prispevali tudi k okoljskim ciljem in ciljem glede zmanjšanja izpustov v Evropski uniji. Cilj izdaje enotne vozovnice je eden izmed predpogojev. Sedaj pa so govorca prekinili. Gospod Arnold. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poročevalec omenja posameznikovo možnost izbire, da potuje z osebnim avtomobilom. To je včasih mm, tudi nuja, kaj ti od doma do službe se vozim 40 minut z avtom, 4-5 ur bi mi vzelo, če bi se peljal z javnim prevozom treba je pomisliti tudi na učinkovitost in zauzeti stališče korenček in palica. To je seveda dobro za tiste, ki dnevno potujejo iz ene države v drugo, to jim bo zelo pomagalo, vendar pa bi vas urad vprašal. Združeno kraljestvo je otok in stroški za oblasti za harmonizacijo bodo previsoki za Združeno kraljestvo, višji od koristi. Hvala. In še gospod Jakočič. Eh, poštovana gospođo. Po... Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, vem, da vaša naloga ni lahka. Zahvaljujem se vam, da ste prišli k nam tako pozno. To nam pomeni zelo veliko, kajti to pomeni, da si bo komisija prizadevala za vzpostavitev tega sistema prodaje vozovnic za multimodalna potovanja v vsej Evropi. Rad bi podaril sektor, ki je ključnega pomena za veliko držav članic, to je turizem, še posebej za južnoevropske države. Če bomo dobro upravili svoje delo, bo turizem v Evropi postal še bolj konkurenčen. Zato potrebujemo pravičen odnos glede cen vozovnic. V to moramo vključiti tudi javni prevoz in rad bi pozval tudi k zmenjaj najboljših praks. Najlepša. Gospa Bulc, sicer je pozno, ampak vseeno smo zelo veseli, da ste tukaj. Izvolite. Se. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci komisije, bi se rada zahvalila gospodu Kohu in članom odbora Tran za odlično poročilo. To namreč povdarjajo, kako zelo pomembne so multimodalne informacije glede storitev za vse državljane v Evropski uniji. Strinjamo se tudi s tem, da se moramo sredotočiti na končnega uporabnika in na koristi za družbo. To je v duhi, duhu agende, digitalne agende enotnega trga, ki ga spodbuja komisija. Osredotoči se moramo tudi na cilje, kot je zmanjšanje okoljskih eh, posledic, varnosti in spodbujanje javnega prevoza za ustvarjanje delovnih mest in rasti. Za doseganje tega cilja pa moramo tudi spodbujati mobilnost in urbana mobilnost in izboljšati ta sistem v naših mestih. Potrebujemo tudi multimodalne informacijske storitve, da bomo lahko bolje integrirali različne modele in preprečili različne motnje. Te storitve prispevajo k večji učinkovitosti upravljanja transporta in prometa za potnike kot tudi za prevoz blaga podatki in baza podatkov so ključnega pomena, kajti s tem bomo lahko dobili dobre, natančne podatke za predidevanje, črtovanje in za dobro končnega uporabnika. Treba je upoštevati tudi razvoj trga na področju izvajanja vozovnic in komisija je prevzela tukaj že nekaj pobud. Operaterji in prodajalci morajo dati uporabniku popolne, jasne, natančne informacije, brez kakršnih koli komercialnih interesov ali oškodovati nekoga zaradi geografske lokacije. Treba je preprečiti nelojalno konferenco, Eh, konkurenco in eh, na področju cestnega prometa in mehanizmov za, de, za javne in zasebne deležnike je pomembno, da podarimo interes končnega uporabnika. Treba je zagotoviti dobro kakovostne podatke, multimodalne podatke, ki bodo kvalitetni. Teh zdaj še nimamo. Evropski parlament je povdaril, da je možnost rasti eden najpomembnejših elementov. To zagotavlja priložnost za komisijo, da zagotovi enakopraven pravičen dostop do podatkov in da sproži že obstoječe pobude. Za komisijo je to podlaga za dober okvir za boljše storitve kot tudi najpomembnejši element za enaka pravila za ponudnike storitev. Komisija želi izboljšati eh, interoperabilnost izdanja vozovnic tudi preko meja, zato spodbujamo odeležnike, da izmenjavajo priložnosti na trgu, da se združijo v organizacij za izdajanje vazovnic, kot tudi za, na področju železnic. Komisija meni, da je treba informacije dati na voljo glede na potrebe vseh potnikov, tudi ko gre za invalide ali gevalno ovirane. Treba je tudi izboljšati pogoje na trgu, da bo trg pravičen za vse deležnike in zašiti pa še posebej pravice končnih porabnikov in potrošnikov. S tem bomo lahko zagotovili boljšo storitev. Pravice potnikov v multimodalnem kontekstu komisija sedaj obravnava in preučuje to zadevo in pripravlja različne opcije, da, to, da bi zagotovili, da bodo vsi potniki lahko uživali svoje pravice. Najlepša hvala.